spazio. da un'indagine dell'eurobarometer 2014 kaže da vsaj vsak deseti državljan že je že kdaj zaposloval neprijavljeno na črno delavce. V Grčiji je tega veliko, medtem ko Danska, Nizozemska, Švedska imajo pa dober sloves, vendar pa tudi tam obstaja veliko neprijavljenega dela, še prav posebno v gradbenem sektorju. In sedaj je to prvi dober korak, eh, to, ta zakonodaja, da bi odvračali od dela na črno. 60 odstotkov tistih, ki delajo na črno, delajo to zato, ker želijo niže izdatke. Potrebujemo torej konkretne ukrepe, ki bodo resnično imeli, imeli vpliv na trg delovne sile. Poenostavitev pravil je pomembna, seveda pa zato ne smemo opustiti stabilnosti zaposlitve, potrebujemo pa tudi davčne olajšave. Tako bi lahko dosegli napredek. Ja, Hvala lepa. Minuta. Tanja González Peñas. Hvala lepa. Težko je kvantificirati neprijavljeno delo. Še prav posebno v državi kot je Španija, to znaša pri nas 20 odstotkov BDP-ja. To ima velikanske negativne posledice za delo jemalce, državo in širše. Delo na črno se ne dogaja kar tako. To je sedaj se povečalo še zaradi finančne in ekonomske krize. Vedno več je prekarnih delovnih mest in to zadeva ranive skupine delojemalcev, migrante in druge. In eh, želeli smo podpreti to zakonodaje. Potrebno je ta fenomen bolje spoznati, se ga usklajeno lotiti in boriti proti njemu. Vendar pa kje so vzroki za to? To je težko ugotoviti. Zakonodaja na področju trga delovne sile v Španiji ne gre v pravo smer. Želimo sodelovati, prav tako pa si ne želimo, da bi se pogoji za delo poslabšali za delavce v Evropi. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vehelji, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Naj potrdim, da je ta tema še prav posebno pomembna prizadetih je kar nekaj milijonov delo jemalcev po Evropi in tudi na Mačarskem. Če se razgledamo, lahko vidimo deset tisoče neprijavljenih delovcev v veliko sektorjih. Socialna varnost takih oseb je ogrožena. Nimajo prihodkov, konkurenčnost je tudi nižja in eh, želim izpostaviti, dejstvo, da morajo države članice prevzeti odgovornost za to, da sankcionirajo tako obnašanje. To morajo storiti vlade. Poleg tega pa potrebujemo enotno platformo držav članic in države članice se morajo dogovarjati, usklajevati. Potrebno je voditi dialog. Hvala lepa. Gospod Hanan, minuta. Hvala lepa predsedujoči, še enkrat, torej, se lotevamo simptomov na mesto vzrokov bolezni. Zakaj ljudje delajo na črno? Zato, ker je regulacija pretirana. Eh, delovni pogoji niso ustrezni in se jim delavcem se torej splača, da delajo na črno. Rešitev pa ni še več zdravila, ki povzroča to bolezen. Če imamo preveč državnega posredovanja, potem ne bomo rešili tega še več državnega posredovanja. Tako imamo vedno več inšpektorjev, licenc, uradnikov, ki bodo nadzirali sistem, ko imamo vedno manj davčnih prihodkov zaradi dela na črno. Ampak to bo pomenilo samo, da se bodo razmere slabšale. Kaj je pravi odgovor? Bolj enostavni, enotni davki, tako da ljudje ne bodo delali na črno. Hvala lepa. Minuta, gospa Jazvovjecka, prosim. Hvala lepa, gospe in gospodje. Podpiram Evropsko platformo za ukrepitev sodelovanja pri, preče, pre, pre, pri preprečevanju in odvračanju dela na črno. Nedavni podatki kažejo, da do 20 odstotkov v nekaterih državah delajo na črno potem še dodatnih 10 odstotkov pa jih dela brez pravno potrebnih pogodb. To pomeni torej neprijavljeno delo in to pomeni, da je neprijavljeno delo v Evropi zelo razširjeno. To pomeni, da imamo potem manj prihodka za državo in za lokalne organe. Poleg tega pa to vedno zmanjša tudi pokojninske prispevke. In to pomeni, da bomo imeli več starejših, ki bodo živeli v revščini. Naše težave na trgu delovne sile pa izhajajo iz različnih okoliščin, ki so odvisni od lokalnih sistemov, tako da se je potrebno odvati lokalno. Gospod Messerschmidt. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Danska ima enega od najbolje delujočih eh, trgov dela. Veliko sodelujočih in malo dela na črno. Tako da nismo imeli takšnih težav, kot jih ima Evropska unija, kar se tiče prostega eh, pretoka delovne sile, eh, storitev in tako naprej, čezmejno gledano. Brez doma bi bile naše težave, kar se tiče dela na črno, minimalne. Ampak, nažalost, Eh, se je situacija na zadnjih desetih letih eh, poslabšala, glede na to, da ste vi ustrajali pri evropskih eh, pravilih. Težav je vedno več, zato ker je teže za nacionalne organe preganjati tiste, ki ne spoštujejo evropskih pravil in nacionalnih pravil. Potrebujemo sistem, v katerem bodo države članice lahko preganjale tiste, ki delajo na črno. Dovoliti moramo državam, da se same odločijo, eh, kaj naj počnejo. Ja, ena lepto, kjeroz Mamikins. Najlepša hvala za eno minuto, gospod Mamikins. No, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eden od predpogojev vladavine prava v državi je sodelovanje državljanov pri razvoju deločega pravnega sistema. To vključuje seveda eh, davčni sistem in pa standardno prijavljeno delo. Evropska platforma za eh, preprečevanje in odvračanje od črna del, eh, od dela na, črne, na črno, se upravičujem, je bistvenega pomena. S tem se bomo lahko borili proti uh, sivi ekonomiji, pranju denarja in drugim podobnim praksam, ki so slabe za prebivalstvo in za gospodarstvo. Platforma bo povezala tako predstavnike eh, izvršnih oblasti držav članic, kot tudi strokovnjake iz različnih področji. Večina socialnih partnerjev bo prav tako sodelovala, s tem bomo pokrili interese vseh deležnikov platforma ne bo sprejela, sprejemala z vezujočih eh, odločitev, bo pa pomagala pri boju proti črn, eh, delu na črno. Gospa Harke. Podprla sem to poročilo, ker menim, da je sodelovanje med državami in članicami, kar se tiče izmenjave informacij in najboljših praks, bistvenega pomena. Razvijamo lahko orodja, s katerimi bomo lahko izmenjali podatke, s katerimi bomo lahko okrepili najboljše prakse. Razvijamo lahko pelotone baze in uh, avtomatizirano dobro izmenjujemo podatke. Vse to lahko uh, služi boju proti delu na črno, tako uh, nacionalni ravni kot tudi čezmejno. To je pomembno zato, ker države članice izgubljajo prihodke, obenem pa je to pomembno tudi za delavce same. Številni delavci so brez uh, socialnih prispevkov, uh, nimajo uh, zaščite lažje jih je izkoriščati in bolj kot so marginalizirani, lažje jih je izkoriščati. Nisem predlagala manjmaja oziroma podprla manjmaja 63 o opt-outu, eh, sodelovanje je zavezojoče, ampak priporočila za ukrepe so prostovoljna. In eh, nisem podprla manjmaja, ki eh, pravi, da naj ne pokrivamo njihovih potnih stroškov. To bi bilo nerazumno. Gospod Polčak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Po mojem mnenju lahko stroški delovne sile dovoljujejo manjerski prostor na področju eh, konkurence, tako države članice tekmujejo med sabo. Eh, to velja tudi za področje davkov in eh, druga področja. Države članice bi morale takšne zadeve urediti z lastno zakonodajo, ampak eh, črno, delo na črno, neprijavljeno delo, Eh, je velika težava, ki posega v sisteme socialne varnosti, posega v eh, prihodke držav kot takšnih in eh, povzroča številne težave za družbo kot takšno. Podprl sem poročilo, pomembno je, da države članice sodelujejo med sabo, da si izmenjujejo podatke, tako da bodo trgi dela dejansko zagotavljali minimalne standarde posod po Evropske unije. Najlepša hvala. Gospod Kelly dobi besedo. Izvolite za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sodeloval sem v razpravi danes do povdan. Eh, tam sem bil, poslušal sem razpravo, ampak besede nisem dobil, tako da me veseli, da lahko sedaj nekaj povem. Siva ekonomija, delo na črno eh, je prisotno posod po Evropski uniji. Eh, razlike so velike med državami članicami od 1 odstotka do 30 odstotkov v nekaterih državah članicah. Težave so torej velike in eh, Daniel Hannan, moj dobri prijatelj, je govoril, da eh, se ljudje sami odločajo za sivo ekonomijo, to je del težave, to je manjši del težave, po mojem mnenju, zato ker moramo povdariti predvsem dejstvo, da nekateri delodajalci izkoriščajo eh, delavce, kot je dejala kolegica Marion Harkin. Potrebujemo izmenjavo najboljših praks, potrebujemo pobudo za ljudi, tako da bodo lahko plačevali davke in da se ne bodo lotevali eh, dela na črno. Hvala. Najlepša hvala, gospod Etheridge, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ravno kar smo razpravljali o delu na eh, črnem, o sivi ekonomiji razprava je bila kar ironična. Evropska unija je govorila o tem, zakaj ljudje ne spoštujejo standardnih pravil eh, in uredb. Kljub temu, da večina teh pravil, ki ne delujejo, prihaja iz Evropske unije. Britanski konzervativci, eden od lokalnih kolegov iz eh, skupine konzervativcev, je dejal, da eh, pravila niso dobra, zato ker so neizvedljiva. Britanski laboristi iz eh, okrožja West Midlands pravijo, da je treba govoriti o konkurenčnosti. In to je, to je skupina britanskih laboristov, ki je praktično uničila naše gospodarstvo. Ironija je tako ogromna, tako kot eh, pri številnih zadevah v tem zboru, da lahko zgolj vse spremljamo z odprtimi očmi. Najlepša hvala. Sedaj pa obrazložitve glasov v okviru poročila DMS Maker in to je umestna revizija uh, strategije za biotsko raznovrstnost. Gospod Džufrida. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Leta 2015 so ljudje pazili na okolje bolj kot kadarkoli prej. Imeli smo COP21, globalne razprave o eh, večji meri varstva okolja. Sedaj pričakujemo ukrepe. S eh, besedami smo končali, ampak očitno ta strategija za biotsko raznovrstnost ni uspela doseči svojih ciljev. Začeti moramo pri eh, tej osnovi, da je biotska raznovrstnost pomemben vir. Eh, to je nek vir okoljskega premoženja in socialnega premoženja. Zaščititi moramo uh, morsko biotsko raznovrstnost in uh, zaščititi uh, to politiko v drugih politikah. Potrebujemo uh, modro rast, ampak brez zaščite morja ne bo šlo. Zagotavljati moramo rast, ampak potrebujemo trajnosten sistem zaščite biotske raznovrstnosti, zaščititi moramo naše ekosisteme, drugače bo trpelo naše zdravje in drugače bo svet postal revnejši. Najlepša hvala. Gospoda Henana ni, gospa Styler. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, da lahko spregovorim. Sem članica odbora uh, Libe in zato me skrbi eh, to področje in ne smemo eh, razvodeneti zakonodaje. Birokracija eh, ne sme služiti odpravi zaščite okolja. Direktiva o habitatih in direktiva o pticah sta zelo pomembni za državljane. Več kot 100 tisoč državljanov iz Združenega kraljestva je podprlo zakonodajno na področju okolja, ki izhaja iz sodelovanja na področju Evropske unije. Škotska je določila naravna področja, ki eh, služijo zaščiti eh, ekosistema. Imamo 293 posebnih področji zaščite eh, in podobna področja veljajo tudi za ptice. Direktiva o habitatih ima pomembne posledice tudi za zaščito biotske raznovrstnosti na škotskem. Pravilno jo je treba izvajati in to učinkovito. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mamikins, za eno minuto. Kat? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odgovoren stanodajalec eh, poskrbi za to, da eh, je njegovo stanovanje eh, čisto, da se z njim dobro upravlja. Odpravlja, naprimer, težave, ki se pojavljajo. Eh, takšni smo ljudje. Ampak mi smo tisti, ki smo odgovorni ne zgolj za naše stanovanje, ampak tudi za ekosistem, za naravo. Ne smemo pozabiti, da je zemlja naš edini dom. Nažalost, trenutni trend pomeni, da ne bomo mogli doseči uh, ciljev strategije za biotsko raznovrstnost, ki velja do leta 2020. poskrbeti moramo za umestno revizijo eh, sredstev, sodelovanja med nacionalnimi in lokalnimi strukturami, podpreti moramo skupno ribiško politiko in skupno kmetijsko politiko. Gospa Harkin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veseli me, da Evropski parlament poziva države članice, da ne dovolijo eh, novega hidravličnega lomljenja v Evropski uniji. Ta poziv je bil pripravljen na osnovi previdnostnega načela, pa tudi na osnovi eh, vrzeli, ki smo jih našli v zakonodaji Evropske unije. Dejali smo, da moramo oceniti tveganja, ki obstajajo. Eh, oceniti moramo negativne učinke hidravličnega lomljenja na biotsko raznovrstnost in okolje. 55 odstotkov eh, parlamenta podpira eh, ta stališča. Eh, kolegi iz sveta Slegov County pa imajo drugačno mnenje kot jaz. Včeraj so glasovali drugače. Vem, da se lahko osnutek načrta za hidravlično lomljenje še vedno spremeni, ampak morda lahko Evropski parlament vpliva na eh, te rezultate. Hvala. Najlepša hvala, gospod Bencen, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za to poročilo, ki ga je podprla velika večina. V členu 68 smo podprli načelo, da je treba pripraviti študijo vloge velikih živali, uh, v ekosistemu. Vovk je bil, naprimer, uh, eh, žival, ki je uh, napadala druge, ampak to ne velja več, tako da moramo regulirati takšne stvari na nacionalni ravni. Najlepša hvala, gospod Polčak, za eno minuto. Hvala lepa. Tudi sam sem glasoval za to poročilo, kajti raznolikost je pomembna ne samo za Evropsko unijo. Bio, biotska raznovrstnost je temelj na naši celini. Strategija do sedaj ni bila ravno uspešna in jasno je, da moramo zagotoviti, da bi biotska raznovrstnost ostala. Varstvo okolja je temeljna vrednota, biotska raznovrstnost pa je nesporna, to je gotovo tudi zelo pomembno socialnega vidika. Nisem zagovornik tega, da bi preveč urajali, da bi imeli preveč zakonodaje, govorimo celo o pravni atrofiji, vendar pa tukaj moramo urajati. To je pomembno tudi za prihodnje generacije, za našo zapuščino. Lahko se borimo seveda proti škodljivcem, vendar pa pomembno je, da zagotovimo naravo za naslednje generacije. Ja, Najlepša hvala in še gospod Kelly za eno minuto. Najlepša hvala. Zahvalil bi se rad poročevalcu za to, da je izpostavil težave na področju biotske raznovrstnosti. To je treba hitro rešiti. Še posebej, če želimo doseči eh, cilje strategije 2020 in tudi, če želimo doseči cilje uspešne konference eh, COP21 v Parizu. Bolje kot se godi našemu okolju, bolje se godi ljudem. Ampak biotska raznovrstnost upada in eh, ponekod bi lahko naredili več. Pomembno je, da sodeluje pri tem tudi javnost, pomembno je, da se javno zaveda ukrepov, ki jih lahko sprememo pomembno je razumeti, kaj vse lahko s tem pridobimo. V moji državi je narava uh, in uh, naravni živel zelo pomemben za turizem. Rad bi se zahvalil še estonskemu predsedniku za uh, čudovit govor. Ponavadi so govori precej uh, splošni, njegov je bil zelo specifičen in zelo relevanten za vse nas. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kelly. S tem smo prišli do konca obrazložitev glasov. Sedaj bomo plenarno zasedanje prekinili do 3. ure popovdan. Najlepša hvala.